oproščen vseh obtož proti njemu eh, glede svobode izražanja in glede eh, klevetanja. Mislim, da smo s tem ohranili svobodo izražanja v, na nizozemskem. Najlepša hvala. Eh, začeli bomo z glasovanjem, še prej pa eh, pisna deklaracija, pisna izjava, ki je dosegla zahtevano število podpisov. To je pisna izjava številka 14 skozi 2011, ki so jo predložili. Konstantinos Popakis, Richard Howitt, Adam Koza, Eva Lichtenberger in Cecilia Wikström. Gre za prostovoljni sistem označevanja embalaže industrijskih proizvodov z Brajlovo pisavo. To deklaracijo je podpisala večina članov parlamenta in v skladu s 123. členom poslovnika bo ta izjava posredovana naslovnikom in uh, objavljena bo med besedile, ki so bile sprejete na tem zasedanju. Uh, na zapisnik pa bomo zapisali imena podpisnikov. Mislim, da gospod Popakis na kratko želi besedo. Najlepša hvala, predsedujoča. Rad bi se